Eh, nobene druge naloge, ki ni kompatibilna z evropskim poslanstvom. Tretjič, francoske oblasti so parlamentu sporočile, da se oduzame parlamentarno imunost Marin, gospe Marin Le Pen v skladu s členom 6 drugega odstavka eh, pravilnika smo to predali v ustreznemu odboru in to je pravni, odbor za pravne zadeve. Četrtič, povem, želim vam povedati, da sem od skupine A